enkrat zmagali, da bomo premagali to krizo, s katero se danes soočamo. Najlepša hvala. Merci. Hvala lepa, gospod predsednik Van Rompuy. Kolegice in kolegi, razprava je sedaj zaključena. Gremo na naslednjo točko na dnevnem redu izjavi sveta in komisije v zvezi z izidi vrhunskega srečanja skupine G20. Kot vidim, se gospod Šastel še pripravlja. Ko se bo gospod Šestelj osedel, pa bo seveda dobil nemudoma besedo. Gospod Šester, izvolite. Gospod predsedojoči, gospe in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci. Predsedstvo sveta in Evropski parlament sta že imela priložnost, da se pogovorita o skupini G20 in sicer 20. oktobra. Takrat smo bili pravzaprav na predvečeru zasedanja skupine G20 v Seulu. V Evropski uniji smo se dobro pripravili na to srečanje, tako na ministerski ravni, kot tudi na ravni vodi vlad in držav. če ne bomo dovolj dobro usklajeni, bomo izgubili verodostojnost, ki jo imamo kot Evropska unija na mednarodni ravni. Tega smo se takrat zavedali. Pripombe, ki so bile podane na mednarodni ravni, so zelo raznolike, kar zadeva srečanje skupine G20. Sam menim, da bi morali na kljub vsemu biti optimistični, čeprav rezultati, to priznam, niso bili tako zadovoljivi, kot bi si želeli. Pred Seulom smo bili prepričani, da bo najtežja preizkušnja, najbolj pomembna preizkušnja ta, da ne izgubimo svojega zagona. Ne smemo ponovno storiti napake in misliti, da se nam ni več treba usklajevati na svetovni ravni, zaradi tega, ker nismo več v tako kritičnih razmerah, kot smo bili pred letom in pol oziroma celo pred šestimi meseci. Še vedno menimo, da so politični vodje tisti, ki morajo sprejemati odločitve. To drži, to je tudi bistvo politike. Vendar se mi zdi, da imajo še eno dožnost in odgovornost, ki je še toliko bolj pomembna. To pa je, da poskrbijo za to, da sprejete odločitve ne bodo ostale mrtva črka na papirju, temveč da se bodo v predvidenem roku tudi izvajale na terenu. Vrh v Seulu je pokazal, da je najpomembnejši izziv za skupino G20 in za nas vse ta, da ugotovimo, kako nadaljevati z izvajanjem, kako izvajanje še pospešiti, kako dobrih namenov preiti k dejanjem in doseči konkretne rezultate. Dva razloga obstajata za to trgi še vedno niso zadovoljni samimi izjavami. Trg je tisti, ki spremlja konkreten razvoj dogodkov v dveh, treh, desetih, tridesetih dneh po vrhu, kjer seveda kamere snemajo dogajanje. Globalno gospodarstvo seveda ne doseže svojih rezultatov napredka ali razvoja izključno na podlagi dvodnevnega zasedanja nekega vrha. Kot Evropski parlament se verjetno tega zavedate bolj kot kdorkoli drug. Drugi razlog je prav tako pomemben kot prvi razlog in vas pravzaprav zadeva neposredno. Parlamenti, nacionalni parlamenti in Evropski parlament lahko odigrajo nadzorno vlogo in istočasno lahko dajo tudi politični zagon za gospodarsko in politično agendo na evropski ravni in na mednarodni ravni. Poskrbeti je treba za izvajanje med enim vrhom in drugim vrhom. Skupina G20 bi morala pravzaprav postati več kot samo nek niz srečanja, srečan, temveč celoten proces. Evropska unija je tudi prispevala k trajnostnemu ravnoteženemu razvoju. Ta vloga je seveda nedvoumna in je vidna tudi na področju konsolidacije, imamo tudi strategijo EU 2020 za izvajanje strukturnih reform, ki so nujno potrebne, če želimo spodbuditi ustanavljanje novih delovnih mest. Prestrukturiramo tudi finančni in bančni sektor, vzpostavljamo gospodarsko upravljanje na ravni unije. Naj dodam še nekaj. Evropsko unijo seveda zelo zanima tudi postopek peer review v okviru skupine G20. Mi, evropejci, smo seveda vajeni to vrstnega načina delovanja in vemo, da je to vrsten pregled strani sogovornikov dober, da prispeva tudi k boljšemu izvajanju dejavnosti, ki naj bi privedle do večje rasti. Še enkrat, in če se navežem na to, kar sem povedal že na začetku, bitka proti protekcionizmu ne bo dobljena enkrat za vselej. Na globalni ravni je treba dan za dnem ohranjati določeno raven pripravljenosti. Naj podarim tri pomembne dogodke, ki so se pripetili v zadnjem mesecu. Najprej reforma mednarodnega denarnega sklada. Države članice so javno pokazali, da so pripravljene prispevati svoj delež, tako da bi tudi mednarodni denarni sklad bil bolj reprezentativen, kar zadeva trenutno gospodarsko in finančno stanje. Poleg tega je treba pomagati tudi državam v razvoju. Predvsem pa smo se zauzeli za to, da bi tudi hitro raztoča gospodarstva imela svoje predstavnike v odboru znotraj mednarodnega denarnega sklada. Nasplošno gledano pa ste se strinjali s tem, da je mednarodna skupnost tista, ki je najbolj pridobila v zvezi s tem skladom. Potem je pa tu še sporazum v zvezi z Bazlom 3. Glede kapitalskih zahtev pri bankah, se mi zdi, da smo se podali v pravo smer, zato je nujno potrebno, da začnemo izvajati Bazel 3. Vsi, vse države članice, ki jih to zadeva, morajo Bazel 3 izvajati. Samo uresničevanje tega dokumenta oziroma dogovora bo ostalo na dnevnem redu tako skupine G20 kot na dnevnem redu Evropske unije. Mislim, da je Evropska unija opravila dobro delo, znala je tudi obraniti uravnoteženo stališče, rekla je, da morajo menjalni tečaji odražati gospodarsko stanje, da ne bi smeli podcenjevati valut ali se zatekati k devalvaciji valut. Francija bo prevzela predsedovanje skupini G20, mislim, da je to velika priložnost tako za evropejce kot za Evropsko unijo kot tako. Zelo pomembno bo torej skupaj sodelovati, se usklajevati in poskrbeti za to, da bomo prihodnje leto zlasti novembra na vrhu v Kanu izpolnili pričakovanja, ki jih je skupina G20 vzbudila. Ta forum se je zmožen ne samo pogovarjati o krizah, ampak tudi prispevati k reševanju krize. Mi znamo prispevati svoj delež k srednjeročnemu reševanju kriz. Sprejeli smo, kot veste, ustrezne instrumente, vzpostavili ustrezne organe. Zastopani smo tudi na naj, v najbolj pomembnih mednarodnih institucijah, tako da je treba poskrbeti tudi za nadzor nad globalizacijo. V prihodnih letih bomo, mislim, da dokazali, da globalizacija ni samo gospodarska globalizacija, temveč tudi politična. Hvala. Merci, monsieur Chastel. Now President Barroso for the Commission. Sedaj pa predsednik Barroso za komisijo. Predsedujoči, spoštovani poslanci, pred uh, vrhom v Seulu je obstaral pomislek, da potem, ko bo enkrat uh, se gospodarska, pritisk gospodarske krize umaknil, da G20 več ne bo izpolnjeval svoje vloge na področju gospodarskega usklajevanja. Po tem vrhu v Seulu vam lahko zagotovim, da ta negativni scenarij ni bil potrjen. G20 se je premaknil iz kriznega pristopa na bolj stabilni pristop k globalnemu upravlja, eh, gospodarskemu upravljanju. Eh, ko je šlo za nekatere Eh, na katera vprašanja, kot naprimer eh, obdavčevanje finančnih akcij. Eh, glede tega se sicer G20 ni dogovoril, je pa odgovoril na marsikateri globalni gospodarski izziv. Veliko jih je bilo skeptičnih do rezultatov G20, ampak. Ta skepticizem ni utemeljen, skepticizem je obstajal samo zato, ker pač ni bilo nekega pomembnega preloma, ki bi bil opisan v vseh novicah. Eh, ampak pri G20 gre za to, da se vsi skupaj usedejo za eno mizo in da gojijo neko pogajalsko kulturo in ustvarjajo kompromise. Eh, tu so združene države, kakor Rusija, ZDA, Argentina, Brazilija, Saudska Arabija, Južna Afrika. Samo to dejstvo, da se te države skupaj ukvarjajo z globalnimi izzivi in da se dogovarjajo naprimer o finančnih uredbah, že to bi moralo biti prepoznano za to, kar je. To je ogromen napredek, ki pred nekaj leti preprosto še ni bil mogoč. Vrh v Seulu je bil pomemben korak v to smer, um, sestavljena je bila tudi nova agenda, ni bilo nobenega spektakularnega dogodka, ampak vseeno, vse skupaj je bil uspeh. Evropsko unijo sva predstavljala sam in pa predsednik Evropskega sveta in mi smo zadovoljni z zaključki vrha v Seulu. Pomembno so prispevali tudi na ravni finančnih ministrov, kjer je unijo predstavljal komisar Uli Ren. Zaključki v glavnem odražajo prednostne naloge, ki jih je določila Evropska unija pred vrhom v Seulu in Evropska unija bi morala biti ponosna na pomemben prispevek ki ga prinese k temu procesu. Naj osvetlim nekatere glavne dosežke. Najprej, Evropska unija je želela, da bi eh, dosegli napredek na področju skupnega ukrepanja za poslovanja in pa delovnih mest in eh, kako se odzvati na trenutna globalna neravnovesja in pa napetosti. Veli smo, da bo to težak boj, kako najti skupen način za boj proti tem globalnim neravnovesjem. Ampak G20 je po dolgih in dolgotrajnih pogajanjih se odločil za skupno rešitev. Vzpostavili naj bi mehanizem, ki bi združil vsa gospodarstva pri soočanju s tem izzivom. Partnerji G20 so se zavezali k temu, da bodo odpravljale eh, večje ravnovesje in da bodo trenutna ravnovesja ostala na trajnostni ravni, na vzdržni ravni. Ne smemo podcenjevati tega uspeha. To je pokazalo na to, da je Evropska unija tukaj vodilna Naše razmišljanje je navdihnilo voditelje v okviru G20, kako se najbolj soočati z globalnimi neravnovesi. Z našimi metodami smo, ocenje, smo ocenili makroekonomska neravnovesja eh, in na tem temelju smo dobili tudi nov mehanizem G20, ki bo spostavljen do sredine leta 2011 in prvo oceno bomo dobili pred naslednjim vrhom novembra 2011. Sedaj se bomo osredotočili na to, kako okrepiti ta mehanizem, kako zagotoviti, eh, da bo ta mehanizem izvajan v času francoskega predsedovanja G20 v letu 2011. Mehanizem je seveda pomemben, ampak moramo zagotoviti tudi njegovo izvajanje. Drugi dosežek. Um, valutne. Uh, valute. Dogovorili smo se o skupnih rešitvah tudi na tem področju želimo tržno uravnavanje valut, ki bo odražalo tudi dogodke v gospodarstvu. Prav tako smo se uh, odločili, da bomo pozorni, če bo prišlo do velikih nihanj v valutah. In to je pomemben trenutek eh, tudi v luči tega, da bo Francija prevzela predsedovanje eh, G20 in s tem nadzor nad globalnim monetarnim sistemom. Prav tako eh, sem vesel, da smo govorili o reformi mednarodnega denarnega sklada. Prav tako smo dosegli tudi to, da bodo tukaj vključene razvijajoče se gospodarstva. In naša zavezanost deljeno odgovornosti pomeni, da se bomo sedaj lahko soočali z eh, temi um, izzivi, ki nas čakajo, uh, zlasti, ko gre za nihanja v mednarodnih valutah. Razvizijoča gospodarstva bodo v zameno za njihovo večjo zastopanost eh, pokazali tudi več odgovornosti pri odpravljanju globalnih naravnovesij. Potem uh, smo uh, se zavezali tudi globalnemu finančnemu forumu, podprli smo bazelski sporazum, G20 bo še naprej uh, pripravljal sistematsko pomembne finančne institucije na področju, kot je um, makronadzor, uh, senčno ban, uh, bančenje, uh, tržna integriteta in pa učinkovitost. Uh, Evropska unija je vodilna na, številni, na številnih izmed teh področji in za temi nalogami bomo nadaljevali. Sedaj moramo zagotoviti strogo in pa dosledno izvajanje vseh teh zavez v skladu z dogovorjeno časovnico, tako da bomo lahko zagotovili enako izhodišče za vse. Dobili smo zagotovila tudi strani ZDA, da. Uh, so tudi njihove zaveze enako močne. Potem smo eh, se dogovorili tudi k, o okrepitvi kroga pogajanj iz eh, Dohe. Eh, osebno zadovoljstvo pa čutim tudi spričo tega, da smo postavili razvoj trdno na dnevni red G20. Ta novi pristop bo dopolnil naše aktivnosti na področju donatorstva in pa okrepil bo mehanizme znotraj ZN. E, okrepili smo tudi našo zavezo izpolnjevanja tisočletnih ciljev e, in e, sprejeli smo dokument oziroma zeleno knjigo o naslednjih prednostnih nalogah na področju razvoja. Ne na zadnje pozdravljam tudi zavezo G20 eh, protikorupcijskemu načrtu, potem tudi zavezam na področju energetske politike in pa eh, zavezam, da bomo dosegli dober rezultat eh, podnebnih pogajanj v Cancunu. Gospod predsednik, dame in gospodje poslanke in poslanci dobra zastopanost tudi industrije in tudi sindikatov ter veliko zanimanje za vrh G20 kaže, da ima ta svoje mesto. In eh, sodeloval sem tudi na poslovnem vrhu G20, kjer sem poudaril socialno odgovornost podjetij. Prav tako sem prejel, sprejel tudi delegacijo sindikatov, ne le iz Evrope, temveč tudi iz Severne in Južne Amerike. Prav tako sem podaril prednost, ki jo je treba vedno dajati za poslovanju novim delovim mestom in tudi združevanje socialne razsežnosti in zaposlovanja. Potem pa smo seveda morali pogledati tudi vnaprej proti naslednjemu predsedovanju vrhu v Kanu. Imeli smo tudi veliko srečo, da bomo imeli v pilotski kabini, če lahko tako rečem, tudi eno od držav članic. Tako bomo lahko delovali koordinirano in tudi sooblikovali dnevni red G20. Določili smo tudi prednostne naloge, katerih je ena tudi reforma nacionalnih sistemov, kjer bomo oblikovali tudi koherentne predloge za izboljšanje stabilnosti, za zmanjšanje stalnih sprememb v menjalnih tečajih in prav tako bomo obravnavali tudi problematiko cen osnovnih snovi. Vsem tem se bomo soočali v nadaljnih nekaj mesecih. To je bila enkratna priložnost za Evropo, da pusti odtis v tej svetovni agendi. Evropa bo še nadalje ohranjala svoje mesto v samem središču gospodarskih dogajanj. Hvala za vašo pozornost. Hvala, predsednik Barozo. Sedaj pa govornike v imenu političnih skupin, najprej v imenu Evropske stranke, gospod Koses. Merci, Je crois que je dispose d'une minute. Hvala lepa, mislim, da imam na voljo eno minuto, če se ne motim. Gospod minister, ki zastopa te belgijsko predsedstvo, gospod predsednik komisije, kolegice in kolegi, najprej vam hočem povedati, da izredno Cenim vašo lucidno oceno tega, kar se je dogajalo na G20, prav tako se strinjam z vašimi pogledi v prihodnost. Mislim, da so bili rezultati vseeno nekoliko šipki, čeprav se je govorilo o reformi sistema mednarodnega monetarnega sklada, vendarle ostaja vtis, da je treba vseeno odpreti vrata na stežaj ambicioznim predlogom francoskega predsedovanja, ker določene težave še vedno ostajajo. Evropska enotnost pa bo tudi nujno potrebna za to, da bo lahko Evropa imela določeno težo. In gospod predsednik komisije, sinjam se tudi z vami, ko pravite, da naši državljani čakajo konkretna dejanja in ne samo komentarje in prazne besede treba je vzpostaviti mednarodna pravila na mednarodni sceni in Evropa se mora zavedati nujne potrebe po reciprociteti. Gospod Bulman ima dve minuti za socialdemokrate. Spoštovani kolegi in kolegice, gospa Harms je danes zjutraj v razpravi postavila naslednjo vprašanje zakaj iskrica več ne preskoči iz vrha na prebivalstvo, zakaj ni novih zagotovil, zakaj ni nove spodbude, ki bi izhajale iz eh, vrha G20. In če sem prisluhnil sedaj svetu, gospodu Barozu ali pa gospodu Rompoju, dobivam občutek, zakaj ta iskrica ne preskoči. Niti tukaj v dvorani iskrica ne preskoči. Malo se razglejte po dvorani. Uh, uh, zakaj ni več kolegov prisotnih. To ni prav, da niso prisotni, ampak eh, to lahko pripišemo temu, da pravzaprav ne zvejo nič novega. Eh, poveste nam stvari, ki so že 20 krat bile napisane v časopisih in ne podajate odgovorov na zaostrena vprašanja, ki so bila postavljena. Kako je sedaj z obdavčenjem finančnih transakcij? Kolega Šulc je večkrat vprašal, kje je tukaj ostal odgovor na to vprašanje to ni bilo obravnavano na vrhu G20 in zanima me zakaj. Prav tako me zanima, zakaj belgijsko predsedstvo pravi, da je za, zakaj je eh, svet pri zadnjih vrhih govoril samo uh, o tem, da je potrebno izvesti študijo izvedljivosti na globalni ravni in ne na evropski. Zakaj? Ali svet ne opazi, v kakšni slepi ulici je s to temo? In potem, gospod Barozo, eh, kdaj eh, bo gospod Šemeta se odzval na to, kar je parlament zahteval ob začetku tega leta, da zahtevamo tudi študijo izvedljivosti za Evropo? Če želite podati mnenje o tem vprašanju, potem bo dvorana polna in prisluhnili vam bomo. Ampak nehajte se izogibati. E, če bi samo za Evropo to uvedli, bi se soočali z več kot 200 milijardami um, prometa. Tukaj potrebujemo končno neko pobudo. Je potre, ulogam je potrebno dati vsebino, potem bomo imeli tudi iskrico in to od vas pričakujemo. Hvala lepa, sedaj pa gospa Sand v imenu uh, eh, liberacije. Lahko bi samo še raznoževali taka srečanja in vrhe, vrhove, ampak če Evropa ne bo stopila skupaj, ne bo imela nikakršne teže, ne le na G20 v razmerju do Združenih držav in drugih močnih dejavnikov območje evra tudi terja svoje energične odgovore na interna vprašanja. Seveda razumemo tudi številna kritična mnenja, ki še dodajajo k našim težavam in nočemo imeti Evrope, ki bo ne le destabilizirana, temveč tudi nepravična. Potrebujemo osnutek novega monetarnega reda, svetovnega reda, ki bo temeljil na odgovornosti in ki bo upošteval seveda tudi dolar, evro in jen. In zato se moramo združenimi močmi boriti proti davčnim paradižem, ker tu naša prizadevanja še vedno niso usklajena. Prav tako je obžalovanja vredno, da so neurejene tudi druge zadeve, naprimer trgi z osnovnimi proizvodi, kmetijske politike. In številna so vprašanja, ki pravzaprav terjajo, da bi se organizirali v svetovnem merilu tudi na področju osnovnih snovi nekatere države proizvajalke so usilile pomankanje v drugih državah in to je le še dodatna težava k vsemu temu, s čemer se soočamo zaradi podnebnih sprememb. Gre za ravnotežje sveta v celoti in zdi se mi, da da francosko predsedovanje ne bo koristilo, če se ne bo že na začetku umestilo v evropske okvirje. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji pa je gospod Lehajrik v imenu e Gue NGL. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, veliko svetovne krize in vsa odprta vprašanja terjajo tudi aktiven pristop eh, Evropske unije, to izhaja tudi iz G20 vrha, ki je poudaril mednarodno razsežnost problematike. Ne moremo spremeniti tega sveta v kapitalistično džunglo, temveč v odgovoren sistem. Treba je pogledati tudi, kaj je z visoko stopnjo brezposelnosti, kateri je podleglo že 250 milijonov ljudi po vsem svetu pri tem, da obstajajo še vedno davčni paradiži, mi pa še nimamo nekega novega sistema obdavčitve transakcij. Usporedno s tem se pojavljajo tudi vprašanja osnovnih snovi kmetijskih proizvodov, nove vloge mednarodnega monetarnega sklada, trajnostne uporabe virov in tako naprej. Tudi uravnoteženosti evra in jena v razmerju do dolarja. Ne moremo vsi biti sužni bančnih storitev in zavedati se moramo vseh izzivov, ki so pred nami. Hvala, sedaj pa postopek uh, Catch the Eye. Vidim, da je prisoten gospod Papa Nikolao in mu dajem besedo. Hvala lepa. Izjava o izidih vrha G20 je prav gotovo pomembna, ampak eh, potrebna je še druga obravnava. Eh, moramo se osredotočiti na specifične točke. 20 razvitih držav razpravlja o tistih državah, ki nimajo usklajenih gospodarstev. ZDA imajo drugačno gospodarsko politiko, evropejci imajo spet drugačno gospodarsko politiko neko prav posebno gospodarsko politiko pa ima Kitajska. Zato me zanima, kakšen smisel spoh ima ta izjava in komu je pravzaprav namenjena. Težko si predstavljam, da bi to sporočilo doseglo države, ki imajo gospodarsko gledano manjši pomen na svetu. Če bi G20 želil, da izporočilo doseže tudi druge države, bi moral uh, pokazati, da misli resno in uh, razpravam bi morali slediti tudi eh, ukrepi v realnosti. Hvala lepa. Vprašanje, ki ga hočem zastaviti, je pravzaprav bilo namenjeno gospodu Barosu, vendar ga bom sedaj zastavil belgijskemu predsedstvu. Ne vem, kako lahko urejamo trgovinske odnose, če ne razmišljamo o pravilih STO posod so rezultati isti in tudi če se bomo lotili zadev zelo skromno, tudi glede monetarnega stanja in konkurenčnosti, bo ostalo vprašanje položaja Evrope. Zanima me, če G20 ne bo uspel spostaviti monetarnega reda, kako bi lahko potem mi izšli iz te krize? Merci. Mr. Salavrakos. Vrh G dvajset, ki je potekal novembra, po mojem mnenju sploh ni prinesel nobenih pravih rezultatov. Še enkrat se je pokazalo, kakšno veliko vlogo imajo tukaj ZDA in kako se Kitajska še naprej Eh, oklepa svoje lasne valute. Če si sedaj ogledamo gospodarsko krizo in če razmislimo o tem, kako so se odzvale ameriške banke, vidimo, da se ni veliko spremenilo. Likvidnost naj bi ostala nizka. Eh, ameriška vlada je bila prisiljena izdati nov denar in to kaže na to, da torej, eh, izdanih je bilo 750 milijard dolarjev in še 600 milijard naj bi sledilo. V nasprotju z obnašanjem ZDA v vprašanju valute je Evropska unija oziroma evroobmočje je ostalo stabilno, kar se tiče discipline. Naše politike so še vedno stroge, ampak smo pa žrtve špekulativnih posegov na nekaterih trgih. Na ta način je ogroženo evroobmočje in ogroženo je tudi gospodarsko, ehm, evropsko gospodarstvo. Evropa potrebuje nov denar, bodi si v eh, obliki gotovine ali pa na kakšen drug način. Mr. Danton. Gospod Danton. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsedujoči. Mi državljani čakamo, čakamo, da bo Evropa storila kaj v smislu svetovnega upravljanja. Čakamo močne in pomembne odločitve. In danes dopoledne smo slišali, da bo francosko predsedovanje G20 lahko dobra priložnost za Evropo. Seveda se s tem strinjam vendar menim, da bi bilo dobro, če bi naš parlament bil redno obveščan o napredovanju delovanja G20, da bi to storilo samo predsedstvo in upam, da bo tudi francosko predsedstvo prišlo sem in nam poročalo in upam, da to lahko uradno tudi predlagate. Si. Hvala lepa, sedaj pa. Za povzetek razprave in odgovor na vprašanje dajem najprej besedo gospodu komisarju Pibalksu. Spoštovani, G20 je seveda zelo pomemben vrh, ampak vse odločitve treba sprejemati s konsenzom. Zato smo ravno podarili, da gre za proces, ki napreduje In eh, pomembno vprašanje je to, kaj je bila obdavčitev finančnega sektorja. Čeprav ni prišlo do pomembnih prebojov, se, so se uspeli dogovoriti, da se bo med francoskim predsedovanjem razmišljalo o inovativnih možnostih financiranja. Pripravljeni smo podpirati G20 v prizadevanjih za ureditev finančnih transakcij v svetovnem eh, merilu. G20 je uspel doseči pomemben konsens, vendar številni partnerji niso istega mnenja. Mi pa si bomo še dal, nadalje prizadevali za konsens. Čeprav moramo usporedno delati tudi na tem, da na drugačne načine zagotovimo večjo urejenost finančnega sektorja in finančnih dejavnosti. 7. oktober 2010 je komisija podala svoje mnenje v tej zadevi in imamo naslednje cilje pred seboj. Najprej moramo zagotoviti da finančni sektor pošteno prispeva k javnim financam, kar je še zlasti pomembno, glede na podporo, ki jo je prijel tekom te krize. Kot drugo, moramo zagotoviti, da se bodo vse možne obdavčitve in dejatve uporabile za določene eh, namene in da ne bodo omejevali evropske konkurenčnosti. Potem, kot tretje, moramo zagotoviti, da nove dajatve ne bodo ustvarjale omejitev na enotnem trgu. Moramo imeti vsaj dvotirni pristop k obdavčitvi finančnih transakcij in videti je, da bo način, ki bo najboljši v Evropi, obdavčitev prihodkov in dodatne finančne dejavnosti bodo prav tako obdavčene na način, ki ne bo povzročal izkrivljanj evropske konkurenčnosti in finančne transakcije morajo biti obdavčene tako, da se soočajo z izzivi globalizacije finančnega sektorja kar pa mora biti povezano z razvojno pomočjo in spopadanjem s podnebnimi spremembami. S tem bi lahko imeli pomemben novi vir dohodkov ob ohranjanju konkurenčnosti. Komisija bo še nadalje delala na teh različnih možnostih obdavčitve in oblikovala politike in pobude za nove politike v letu 2011. Prvo bo ocena učinka na tem področju, glede na usmeritve, ki smo si jih zadali, pri tem pa bomo upoštevali tudi analize iz držav članic in e, oceno učinka e, novih možnih ureditev na finančni sektor in šele potem se bomo lotili konkretnih predlogov. Zelo pomembno je bilo v tej smeri tudi to, da je G20 jasno zastavil razvojne cilje za prihodnost in zato je pomembno, da tudi strani Evropske unije te cilje ustrezno opredelimo in se razvijamo v interesu naših državljanov. Hvala lepa in konča še gospod Častel za svet gospod predsednik, gospod eh, komisar, dame in gospodje. Naj zaključim to razpravo najprej splošno ugotovitvijo. Naj ponovim, kako smo bili zelo na jasnem pred samim srečanjem G20, da je Unija uspela doseči sprejemljiv rezultat v celoti teh dosjejev in da smo uspeli ustrezno oblikovati ta forum, ki bo verodostojen in sposoben sprejemati pomembne odločitve, tako politične kot konkretne narave. In Evropska unija je bila tokrat jasna, njen glas je bilo slišati. Vendar kljub vsem težavam moramo vedeti, da je bilo delo institucije očitno zadovoljivo opravljeno, saj smo lahko polnopravno sodelovali v razpravah G20 in se lotili tudi številnih eh, kolektivnih zavez. S tem hočemo doseči pozitivne učinke tudi na svetovno gospodarsko stabilnost, vendar delo seveda še zdaleč ni zaključeno. Lahko se navežem na to, kar je komisija povedala o obdavčitvi finančnih dajatev. Sklepi sveta 29. oktobra tudi natančneje določajo, kako se bo naprej delalo na teh dveh dosjejih in eh, kako se bomo soočali s številnimi mednarodnimi vprašanji. Seveda gre za številno odprta vprašanja v zvezi s tem, ob, možnim obdavčenjem transakcij. Medtem pa države članice že vzpostavljajo nacionalne sisteme, ki se zelo razlikujejo eni od drugih in zaradi tega je očitno potrebna vsaj minimalna koordinacija in srednjeročno usmerjanje v okviru rezolucije, saj je treba s tem bolje uskladiti prizadevanja za izhod iz krize, tudi v smislu tega, kar je dejala komisija. Evropski svet iz oktobra je s tem tudi povdaril vzpostavitev eh, nadgradnje obstoječega sistema davščin in pričakujemo tudi nove sklepe sveta v decembru, še zlasti glede obdačitev finančnih transakcij. Svet Evrop... Evropski svet je zaprosil tudi ECOFIN, da natančneje preučite zadeve, da se bomo končno lotili konkretnih ukrepov za omejitev davčnih eh, paradižev in da se bomo skupno lotili pregleda celovite problematike. Hvala lepa, gospod Šastel kolegice in kolegi. Eh, razprave zaključujem, ampak lepo vas prosim, nekar ne odidite, ker bomo imeli sedaj podelitev nagrade Lux, zatem pa glasovanje. Torej, prosim, ne odhajajte iz dvorane.